9. sem prejel stališče za prvo obravnavo, pa tudi stališče komisije. To bo zabeleženo v zapisniku. Obdobje mm, za vložitev predlogov sprememb je tri mesece in naslednja točka na dnevnem redu je razprava o primeri človekovih pravic.